uporaba živil je res nesmiselna in s tem dejansko mečemo denar skozi okno v odpadke. Hvala, gospod Repo. Torej, torej, dobili smo seveda tudi ustrezno stališče komisije in, komisije in sveta in to bo objavljeno skupaj z zapisnikom. Eh, tega plenarnega zasedanja in jutri do 21. imate potem tudi čas, da še date pripombe na ta zapisnik. Želim vas opozoriti, da je Evropska ljudska stranka predlagala naslednja imenovanja gospod Kančan za delegacijo s sodelovanjem z arabskim polotokom, ki bo zamenjal gospoda Anteniocija. Gospod Anteniocij je bil imenovan za člana delegacije skupnega parlamentarnega odbora EU Hrvaška, ki nadomešča gospoda Čančana. Kančana. In socialisti in demokrati so imenovali gospo Kocolino kot članico za odbor za proračun. Ali ima kdo kako pripombo v zvezi s tim? Ne. Se pravi, da so ta imenovanja s tem sprejeta. Gospod Kili, ali ste proti? Ne. Hvala. S tem so ta imenovanja torej sprejeta za pisnik. Eh, bomo sprejeli na naslednjem. Eh, plenarnem zasedanju, s tem tudi prekinjamo to plenarno zasedanje. Nasvidenja. Grazie, Hvala, gospod Kelly.